Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o sistematičnih množičnih pobojih verskih mašin, ki jih izvaja ISIS. Gospe Mogherini še ni, ni še prispela. Zato bi vprašal, ali bi kdo bil proti, oziroma je že prišla. Gospa Mogherini, dober večer. Želite, lahko kar začnete. Eh, hvala, se upravičujem za zamudo. Obravnavala sem torej to, o čem smo se prej pogovarjali, Moldovo. Naj najprej povem, da ta razprava se dotika nečesa, kar je res relevantno in povezano z včerajšnjimi razpravami, ko smo se pogovarjali o razmerah na Bližnjem vzhodu in o sektarjanstvu. To je ena od bolezni naše dobe. Že stoletja je na Bližnjem vzhodu bilo tako, da je tam živelo veliko religij in um, narodov. Vedno so obstajali medsebojni sektaški spori, vendar eh, bližnji svet ni bil nikoli tako ranljiv, kot je sedaj. Eh, spodbuja se spodbujajo ti konflikti zato, da bi nekateri dobili regionalno moč. In vidimo, kakšni so um, rezultati tega. ISIS ima to v srčeki svoje propagande in svojega delovanje. Na ta način rekrutirajo in eh, mlade in na ta način tudi zauzemajo eh, regije, kjer je veliko nafte. Torej ne gre za vero, gre za moč, gre za denare. Naj nekaj povem glede množnih pobojev. Daješ ni grožno le za manjšine. Pred nekaj dnevi smo izvedeli, da je Daješ ubil več kot sto ljudi in ugrabil več sto v kraju Dejresor. Po prvih eh, poročilih je šlo za sunite. Če se gledate število žrtev v trenutnem konfliktu, vidimo, da je večina teh žrtev muslimanov. Tako je v Siriji, v Iraku, pa tudi v Nigeriji in Pakistanu. Tudi v Evropi smo imeli muslimanske žrtve terorističnih napadov. Torej, uh, vsi ljudje vseh religij so žrtev in terorizma in združeni v boju proti terorizmu. Moramo dati to sporočilo, da smo vsi združeni v tem. Ne moramo pa spregledati tega, da tisti, ki so v verskih manjšinah v Siriji in v Iraku, so v grozljivem položaju ženske so se, so postale sužnje, ne smemo pozabiti na nikogar, na družena, tiste, ki so v Iraku v seriji grozljive, grozljive stvari se dogajajo in potrebujemo več kot zgolj obsodbo. Lahko si predstavljate, kako frustrirano se počutimo vsakeč, ko damo izjavo, ki obsoja. To moramo storiti, kajti to je jasno zna, da smo vse skozi pozorni na to in to, te skupnosti to potrebuje, vendar po drugi strani pa vsi vemo, da obsojanje ni dovolj. Potrebujemo konkretno podporo za te ljudi. Zato bi se osvetočila na dejanja, ki smo jih sprejeli za uh, varstvo manjšin na Bližnjem vzhodu. Najprej finančna podpora. Na voljo dajemo konkretno finančno podporo. Eh, EU in države članice so glavne uh, donatorice v Siriji, dali smo več kot 5 milijard evrov. Med prvimi smo pomagali jezidom in kristijanom v Iraku. Nekatere med njimi sem obiskala lani za Božič in tudi podpiramo kurde v Kobaneju. EU je druga največja donatorka v Iraku. Naše sredstva oživljajo regije, ki, ki so osvobojene kjer ni več ISISA. In spodbujamo pluralizem v teh družbah. Moramo pomagati, da lahko manjšine ostanejo v svojih zemljih, tam, kjer so živele že stoletja. Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice spodbuja uh, programe za svobodo govore, svobodo vere, spodbujamo zakonodajo, ki uh, zagotavlja pravice tistih, ki pripadajo manjšinam v Iraku in v Siriji. Vojna še poteka in zato je težko si predstavljati, kakšna bo situacija po vojni. Pa vendar moramo se zavedati, da, da je naš dolgoročni cilj to, da bi imeli mirno in vključujočo demokracijo na Bližnjem vzhodu. In moramo začeti investirati danes v takšno prihodnost, če jo želimo jutri doseči. Naj bom popolnoma iskrena. Veri, ki smo jih investirali, so sicer veliki, vendar niso dovolj veliki. Humanitarni odzivi v Siriji in Iraku so bili. Uh, premalo financirani, zato se to mora spremeniti za letošnje leto. In na tem smo delali. Evropska unija še naprej prispeva uh, humanitarni pomoči in naj povem, da računam na vašo podporo za naše ukrepe, zato da bomo lahko eh, jih okrepili letos. Moramo eh, dati jasno obljubo na, donorski, na donatorski konferenci v Londonu ki bo potekala 4. februarja. Poleg finančne podpore pa imamo še druge ukrepe delovanja. Drugo takšno področje je uh, odgovornost. To je ključen uh, korak na poti do miru in demokracije. Zato mi podpiramo mednarodno komisijo eh, za preiskave kaznjivi dejanj v Siriji. To pa zato, da bomo lahko imeli kasneje uh, sodne postopke v Siriji. Mi podpiramo tudi civilno uh, družbo, ki naj spodbuja odgovornost v Siriji. In mi smo pozvali OZN oziroma Varno svet OZN naj uh, zaradi dogodkov v Siriji tudi se obrne na Haško sodišče. In mi eh, menimo, da so grozodejstva, ki izvaja uh, ISIS proti uh, manjšinam, genocid. Poleg tega želimo vključiti čim več mednarodnih akterjev v naš boj, kajti menimo, da je to naloga Evropske unije. Vendar ne samo za Evropsko unijo. Nismo mi edini, ki moramo varovati manjšine na Bližnjem vzhodu. Skušali smo zato tudi vključiti naše muslimanske partnere, predvsem njih. Eh, ko gre za reševanje tega vprašanja. Smo del globalne koalicije, ki se bori proti ISIS-u in ki želimo pri tem prispevati na nevojaški način. Obsojamo kaznjiva dejanja ISIS-a, vendar to ne bo nikoli uh, tako močno, kot če uh, muslimanski partnerji obsodijo ta dejanja sodelujemo z muslimanskimi organizacijami in zato smo tudi skupaj sprejeli presolucijo OZN glede boja proti um, um, um verskem uh, nasilju zaradi vere. EU podpira tudi francoski predlog in varnostni svet uh, je pripravil resolucijo, uh, s katero so se države članice zavezale, da ne bodo uporabili veta, ko gre za kazniva dejanja, uh, ko gre za uh, nasilje nad verskimi manjšinami. Naše verjetno najpomembnejše področje delovanja pa je to, da skušamo najti politično rešitev za vojno v Siriji in združen, da združimo sile proti ISIS-u. Podpiramo delo iraških uh, sil z nacionalno spravo in mir. V Siriji smo sedaj v fazi, ko serski partnerji lahko sedejo skupaj in najdejo eh, pot v mir po petih letih vojne bo to seveda težko, ne bo pa nemogoče. To je nujno, kajti drugače ne bo mogoče obdržati izjemne raznolikosti Bližnjega vzhoda. Moramo spostaviti močne in vključujoče družbe, demokracije, kjer imajo vsi svoj glas in kjer imajo vsi pravice in jamstva. Uh, sobivanje mora biti za vse dobro in varno. Kljub trpljenju pa manjšine na Bližnem vzhodu niso dobile upanja. Pred mesec dni je krščanska uh, skupnost v uh, eh, Alepo začela uh, praznovati leto uh, jubileja v crkvi svetega Frančiška, torej življenje gre naprej, vera gre naprej in to je jasen simbol uh, vere, odpuščanja in upanja v boljšo prihodnost. V nedavnem intervjuju je katoliški škof v Alepu eh, navedel muslimanski pregor, ki pravi Allah, da je vsem skrbi tudi za črno mravljo na črni skali v črni noči. Nismo sami in naši zvonoje bodo še naprej zvonili. Torej, te ljudi niso dobili upanja osebno. Nisem vernica, vendar verjamem v pravice vse, da lahko živijo v mirnem spoštovanju in verjamem v vrednost raznolikosti, bogatstvo različnih skupnosti, ki si delijo identiteto, ki si delijo zgodovino, modrost, prihodnost, preteklost, upanja in življenja. To je moč odprtih družb, sposobnost sobivanja. In to je bilo in bo uh, moč Evropske unije in tudi Bližnjega vzhoda. In ne smemo jih zapustiti. In edini način, da jih ne zapustimo, je to, da si še naprej prizadevamo za politično rešitev trenutne krize. O tem smo se včeraj pogovarjali tu na tem plenumu in govorili smo o tem, da moramo zavrniti tiranstvo, moramo najti regionalne rešitve za konflikte. Naši prijatelji na Bližnjem vzhodu niso izgubili upanja če nam ni vseeno za njih, potem moramo še naprej si prizadevati za mir in ne smemo izgubiti upanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka Mogherini. Sedaj pa bomo prišli na razpravo in rad bi povedal, da nas je veliko. In da je gospa Garpel sklenila, da zaradi zamude ne bomo več dopuščali modrih kartončkov in tudi pri meni bo tako. Prvi dobi besedo gospod Adaktuson za minuto in pol. Speaker, by... Gospod predsednik, hvala visoke predstavnice gospe Mogrini za pomembno sporočilo. Kristijani v Iraku in Siriji so vsakodnevno ugrabljeni, posiljeni, mučeni in prisiljeni v beg iz svojih domovin. Skupno število kristjanov se je dramatično zmanjšalo. E, krščanski simboli se uničujejo, so izbrisani, zato je nujno, da zaustavimo islamsko državo. že nekaj časa slišimo, da se dogaja, da se dogaja zločine človeštvom. Situacija je še slabša, nažalost. ISIS izvaja najbolj kruta dejanja, kot jih, eh, zakon, kot jih določa mednarodna zakonodaja. Številni pravniki pravijo, da gre za dejansko to, kar je v najstrožjem pomenu besede genocid. Gospod Šulc, predsednik tega parlamenta, je dejal, da je pregon kristijanov eh, spregledan, da se z njim ne ukvarjamo dovolj. Gospod predsednik, gospod Mogherini, poslanci te hiše, mi to moramo spremeniti zaradi žrtev, zaradi temeljnih pravic. Imamo zgodovinsko odgovornost mikrofon je prekinjen. Hvala lepa, gospod Adaktuson. Sledi minut, za minuto in pol gospod Weidenholzer. V tem parlamentu smo se že veliko krat ukvarjali z Daješom, z to smrtno kulturo, ki ni nič eh, sveto. Daješ se bori proti vsemu kar ne ustreza eh, njegovim eh, rigidnim postolatom. Pa naj se gre za katerokoli manjšine, alevite, kristijane, jezide in tako naprej. Sprejeli smo že dve resolucije na to temo, eh, kjerterih smo govorili o jezidskih ženskah in asirskih kristijanih. Prav danes smo izvedeli, da daješ, da je uničil um, samostan sveti Elijas, ki je star 1400 let eh, in je stal v bližini Mosula. Danes so ga zravnali z zemljo. V boju proti njim moramo biti dosledni in nepopustljivi. Oceniti moramo ozadja in če želimo tukaj postavljati kakšne pogoje eh, za to, kjer naj bi veljali neka, nekoč znova človekove pravice in a, eh, verske. Um, uh, pravice. Že danes moramo začeti delo za spravo, da bi lahko omogočili prihodni razvoj. Vsekakor pa ti ljudje v prvi vrsti potrebujejo uh, našo pomoč, ki so še vedno uh, v rokah teroristov. Gre za tisoče kristijanov in jezidskih žen. Um, so vir prihodkov za daesh in zelo trpijo. jezidske države prodajajo tiste države tudi s katerimi imamo mi trgovinske odnose kot je na primer savdska arabija. potem za eh, jezidske kristjane se zahteva odpravnina oziroma odkupnina ki je neznosno visoka in to eh, je tudi nemogoče. hvala lepa gospod weidenholzer za minuto in pol imam besedo gospod tannock. gospod predsednik zelo sem razočaran da je naslov resolucije sistematični možni poboj. Dejansko gre za genocid. Lani sem bil v Iraku in se srečal z iraškimi kristijani in jasno je, da so žrtov um, isi svoje politike, ki se želi, ki želi uničiti vse, ki niso suniti moške se ubija, eh, ženske pa se zaslužuje za spolno suženstvo. In ta kazniva dejanja so uh, verjetno uh, uh, prav genocid. In mislim, da to jasno povedati in mislim, da bi morali eh, reči, da bi morali isi stožiti pred mednarodnim kajanskim sodiščem zaradi genocida. Ja, Nič ni narobe z vami, vendar vsakič tolmači prosijo, da govorite bolj počasi in dajem znak, vendar se ne odzivate. Ne morete brati uh, govorov, ki bi jih sicer nekdo povedal v treh minutah, vi pa bi jih v dveh minutih. Morate se držati običajne običajne hitrosti. Drugič ste me izklopili. Večina ljudi razume mojo angliščino. Če bolj pogosto vas bom prekinjal. In ni res, da lahko vidite tako hitro, kako, kot lahko v pravilih jasno piše, da če tolmači nehajo tolmačiti, potem je treba prekiniti zasedanje. Zato ne morete govoriti tako hitro, kot želite. Naslednji bi beseda gospod Knart. Če govorite z normalno hitrostjo, ne, ne bom vam dal še enkrat besede. Gospod Merc, izvolite. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Casa. Ah, gracias. Hvala. Bližnji shod je nemogoče razumeti, če ne razumemo različnih skupnosti, ki tam živijo. Moramo tudi upoštevati judovsko skupnost, ki je skoraj da izginila tam. In moramo tudi upoštevati različne krščanske skupnosti, ki tam živijo. Eh, kaldejske, aselske, katoliške, maronitske. Težava ni le to, kar se dogaja z islamsko državo. Iraški kristijani so začeli odhajati že ob severnoameriški invaziji na Irak. V Izraelu, v okupirani Palestini je vedno manj kristijanov. Betlehem je bil nekoč večinsko Eh, krščansko mesto, pa je danes mesto za zelo majhno krščansko manjšino. Zakaj odhaja? Zato, ker je za nje nemogoče tam živeti in skupnosti mm, se morajo zavarovati in kaj se dogaja, branijo se pred drugimi jezidi, druzi se morajo braniti pred drugimi. Potem imamo tu maronite in druge, ki so pravzaprav nekakšni kulturološki otok in to je škoda, če mi moramo imeti solidaren eh, duh, če ga pa že nimamo, moramo biti egoistični in si moramo želeti, da imamo krščansko skupnost na Bližnem shodu, ki je zgodovinsko tam obstajala in to je torej za nas najboljša referenca in najboljši način komuniciranja. Z, v Bosni smo že uničili eno krščansko skupnost, ki smo jo zapustili in sedaj ne smemo eh, tega narediti na Bližnem vzhodu. Potrebujemo eh, konkretno obrambo, ne pa le retoriko. Torej, moramo jim res pomagati, ker nismo doslej dali še nič. Hvala lepa, gospod Nart, na poslovnik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 ste pokazali, da nimate spoštovanja mojega kolega, ko je govoril o pomembni temi. Ob tej priložnosti naj povem, da bom o tem obvestil predsedstvo, kaj ti menim, da niste prav delovali glede mojega kolega. Ne ste me razumeli. Ni treba obvestiti predsedstvo, to bom storil že jaz in tukaj imamo že dolgo prezgodovino in vedno znova opozarjam gospoda tannocka s temle znakom in vedno znova imam tukaj eh, eh, prižgan gumb ki se vedno prižge ko govornik hitro govori in potem če gospod tannock se ne odzove na moj znak potem ga moram prekiniti in ker se potem ni odzval na to prošnjo sem mu besedo v celoti odvzel in to je v celoti v skladu s poslovnikom in zato nadaljujemo z razpravo pri, glede tega, to, glede te točke, glede poslovnika ne bom več razpravljal danes večer in s tem se bo ukvarjal, uh, pre, uh, ukvarjalo predsedstvo. Naslednja beseda je Rik za uro pa pol, minuto pa pol. ISIS uh, zavrača vse človeške vrednote, človeške misli. Uh, skriva se za neko religijo in ubija vse, ki jim niso podobni, mlade, glasbenike, kristijane, kopte, vse. Ne pozabimo, da so glavne žrtve teh plačancev, fašistov, muslimani. Zato se moramo boriti proti ISIS-u. Ne smemo pa pozabiti, eh, kaj je ver, izver tega fašizma. Gre za von po eh, nafti, po denarju, po vojni. Institucije morajo ukrepati za to, da zavarujejo verske manjšine, morajo pomagati ljudem za to, da izidejo svojih težav iz revščine. Um, moramo vzpostaviti uh, evropsko-mediteranski okvir za skupni eh, človeški razvoj. Hvala. Hvala. Sedaj dobi besedo za minuto in pol gospod Valero. Hvala lepa. Vedno več slišimo o verskih manjšinah v svetu in ISIS napada vse, ki ne verjamejo to, kar, v to, kar verjamejo oni. Ubili so na tisoče kristijanov, prisilili so jih, da so odšli od doma, uničili so številne krščanske simbole v Iraku in drugih državah. Videli smo pravo etnično čiščenje. Zgodovina se ponavlja. Uh, Sirska krščanska skupnost se je uh, zdesetkala in torej vera, ki je tam res dolgo bila navzoča, je sedaj tako rekoč skoraj da izginila. Gre za genocid, za kaznivo dejanje zopr človeštvo. EU bi morala narediti več za to, da bi uh, tisti, ki sodelujo v vojni, nehali s svojimi dejavnostmi. Videli smo razljive podobe v medijih, moramo preprečiti napade na etnične manjšine. Vsakdo ima pravico živeti v svoji zgodovinski domovini. Hvala. Hvala lepa, kolega, kolegica Valero, zdaj pa gospa Parker. Hvala, gospod predsedajoči. Danes bi želela izpostaviti tragično vprašanje preganjanja kristjanov v begunskih taborov. Potem, ko so zbežali, zbežali pred grozlije, grozljivimi uh, grozli, grozodejstvi, vidimo, kako uh, so registrirani v begunskih taboriščih. Še bolj šokantno pa je to, da so bili tema priča tudi, temu priča tudi v uh, Nemčiji, kjer so, se, kjer so države um, raje vrnili v irak kot pa da bi se spopadli z eh, pregonom v evropi. to so tisti begunci ki jim uspe sploh priti do sem. to pomeni da mora veliko kristjanov oditi iz teh eh, begunskih taborov in tam pravzaprav procesijo veliko prošenj. situacija je tako slaba da le delček eh, kristijanov lahko procesira ozn. škandalozno je da so tako občutljivi in tako ranljivi in takrat ko so najbolj ranljivi in ko bi naj bili v varnem zatočišču ni prav da morajo ti ljudje še naprej tako trpeti. hvala lepa. Hvala lepa, gospa Parker. Sedaj pa za minuto in pol, gospod Majer. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Skoraj da vsak dan slišimo že o grozodejstvih ISIS-a in ne vem, koliko krat zdaj že razpravljamo o tej organizaciji in rečem lahko le, da se teroristi eh, smejejo ob teh razpravah, ki jih imamo tukaj. Pogovarjamo se o tem, ne da bi res imeli kaj v roki in ne da bi dejansko ljudem, ki potrebujejo pomoč, lahko pomagali. In pred nekaj dnevi je 300 ljudi Eh, je bilo 300 ljudi umrenih v Dajl Azoru, ampak ni šlo le za umore, niso le vsakodnevni umori to, kar počnejo, tudi zasnuževanje, posilstva, vse to so grozodejstva, ki jih počnejo. To pa še zlasti prizadene tiste, ki verjamajo drugače, tiste, ki so izpostavljeni temu terorizmu in terorju brez zaščite. Mosul je. Um, mesto, kjer je več tisočletna krščanska eh, tradicija, pa je zdaj že par let brez vsakega kristjana. In to se je zgodilo zaradi umorov in pregona celotne eh, krščanske skupnosti. Nikar se ne slepimo, kolegice in kolegi. ISIS se ne bo ustavil niti pred Evropo. Ni se ustavil pred Evropo, kot je pokazalo lansko leto. In njihov cilj je, da bi. Um, tudi na Zahodu ne bilo več nobenega kristjana. Ta genocid moramo um, zaustaviti, ampak zato ne bodo zadostovale zgolj besede. Hvala lepa, gospod Majer, sedaj pa za, gosp za minuto, gospod Doc. Uh, Hvala, gospod predsednik. Pozdravljam to razpravo v parlamentu. Zelo prav je, da v tem parlamentu, kjer smo deležni miroljubne in reprezentativne demokracije, da stopimo skupaj in obsodimo množične poboje verskih manjšin strani ISIS-a. Veliko krat uh, vidimo, kakšne so, kaj počnejo um, tolp, tolp, tolpe poseljujejo, obglavljajo in to so vse fanatična dejanja teh džihadistov. Ampak parlament bi moral iti še dlje, priznati bi morali, da je to zgolj barbarstvo in da je to genocid in um, vojni zločin, ki je uperjen proti kristjanom in drugim verskim manjšinom. Danes popovdem so se odeležila predstavitve odprtih vrat, open doors. Govorili so o tistih državah, kjer so kristjani najbolj preganjeni in preganjeni preprosto dejstvo je eh, bilo da preganjanje kristjanov pravzaprav um, je v porastu iz leta v leto pred vojno v siriji naj bi bilo v alepo štiri deset tisoč kristjanov danes jih je le še šest tisoč hvala lepa kolegica doc sledi aliot mari gospa aliot mari za minuto in pol hvala gospod eh, predsedujoči gospa visoka predstavnica ozen je 9. decembra uh, leta 88 sprejela uh, konvencijo o genocidu, torej gre za eh, iztrebljanje naroda ali kulture in gre za kazniva dejanja proti kristjanom, ne le proti kristjanom, vendar zlasti proti kristjanom v okviru genocida in nujno je, da naš parlament zahteva od OZN, da se to tudi prizna. Zakaj me boste vprašali? Mar to ni beseda kot vse uh, druge? Ne, genocid je beseda, ki ima pravno težo, hkrati pa ima tudi uh, psihološko in diplomatsko moč in zato menim, da je nujno, da mi uh, eh, sprejemo to pobudo ne gre seveda za to, da smo lahko le s pravom borili proti ISIS-u, potrebujemo eh, politiko in diplomacijo, vendar moramo praviti tudi pravo. To je tudi jasen znak kristijanov in, in vsem manjšinam, predvsem pa krščanskim manjšinam, ki so tam zelo osamljeni. Mi se vedno sklicujemo na krščanske korenine eh, Evrope in zato imamo prav posebno odgovornost do njih. Hvala. Hvala lepa, kolegica Alijo Mari. Sedaj pa za minuto in pol, gospod Kan. Uh, gospod predsedujoči, dovolite, da se najprej zahvalim visoki predstavnici za njeno izjavo na to temo. Ljudje v Iraku in v Siriji so posiljevani, uh, mučeni in ubijani. Vse čas to počne tako imenovana islamska država po koranu tisti ki ubije dušo pravzaprav s tem ubije celotno človeštvo in tisti ki reši življenje za njega velja kot da bi pravzaprav podaril življenje celotnemu človeštvu isis uničuje kraje kjer se časti vera in tudi cerkve in tudi druge kraje ampak ta, ti kraji naj ne bi bili ne le spoštovani, ampak tudi ščiteni po Koranu. ISIS um, uničuje manjšine, ki so obstajale več stoletij in uh, to ni skladno z njihovimi izprijenimi uh, prepričanji. Koran pravi, da v veri ni prisile, medtem ko ISIS uh, kaže, da uh, ravna prav drugače in to nehomano. Uh, ampak eh, to ni dovolj ni dovolj da jih obsojamo ukrepati moramo v evropi in na bližnjem vzhodu so skupnosti močnejše če bodo sodelovale proti eh, propagandi isisa in če bomo podpirali tiste propagande ki slavijo raznolikost vsak ima pravico do temeljne svoboščine do spoštovanja človekovih pravic ne glede na prepričanje ali etnično pripadnost naša naloga je da smo solidarni s tistimi ki so zatirani hvala Hvala lepa, gospod Kan. Sedaj pa za minuto, gospod Legutko. Uh, of, uh, systematic... Hvala. Sistematični poboji, takšna izjava je pravzaprav. Um, nekaj kar je primerno za medije mi pa pravzaprav bi morali govoriti o genocidu genocid je jasno opredeljen koncept po pravu in ima neko pravno težo tako da je bi bilo treba izkoristiti ta koncept visoka predstavnica uporabite jo enkrat večkrat vedno v tem kontekstu kdo so žrtve tega genocida ja seveda verske manjšine muslimani tudi predvsem pa tudi kristjani zakaj ne bi rekli to vedno znova zakaj tega ne bi vedno znova poudarjali Italiji, gospa visoka predstavnica. Več tisoče kristijanov vsako leto pobijajo. Veliko genocidov se je že odvijalo v preteklosti in nenavadno pri tem je, da kadarkoli so bili storjeni, da niso bili pomenovani kot taki, zaradi tega, ker so se ljudje bali pred političnimi posledicami. Ta, to pomenovanje se je zgodilo kasneje in to je sramotno. Ali bomo to ponovili tudi tokrat? Ne, tukaj se izvaja genocid nad kristijani. Hvala lepa, kolega Legutko. Sedaj pa za minuto in pol, gospod Becen. ISIS izvaja genocid nad verskimi manjšinami in zato se zastavlja tudi vprašanje, zakaj in kaj lahko storimo. Vzroki so ideološki. Nekateri pravijo, da je ISIS preverzija islama. Pravzaprav pa je to dobesedna interpretacija Korana. Koran govori o pobijanju nevernikov in o tem da se jih prestraši s terorjem. Uh, tudi podpira uh, križanja obglavljanja in tudi um, sistematično posiljenje je opravičeno z verzom ki pravi da tiste ki si jih vzel za desno roko jih lahko tudi poseduješ. isis je pravzaprav ponovno obujanje vere Eh, ki se je že dogajala po Evropi. Na srečo, da večina muslimanov ne sledi tej dobesedni eh, interpretaciji. Kako bi lahko ISIS premagali? Zato je potrebna koalicija med Zahodom in tistimi islamskimi državami, ki, ki ne želijo živeti pod barbarstvom ISISA. Eh, financiranje ISISA je treba prekiniti. Gospod predsedujoči, rekli ste mi, da imam minuto in pol. Res, rekli ste mi, da imam minuto in pol. Se upravičujem. Hvala. Civilizirani svet se mora zavesti, da dobesedni islam nima prostora v demokratičnih družbah. Nehati moramo množično priseljevanje iz islamskih držav in sedaj moramo integrirati tiste muslimane, ki so že pri nas. Zakaj ne bi vodje krščanskih crkva priznali in prepoznali eh, priložnosti za to, da bi lahko pravzaprav evropske muslimane spreobrnili v krščanstvo? hvala lepa gospod batten sedaj pa za minuto in pol gospod jeep. hvala gospod predsednik velikokrat sem že tukaj govoril o preganjanju kristjanov in po organizaciji open doors je več kot um, sto um, milijonov kristjanov preganjenih po svetu sto petdeset pa jih vsako leto umre in tisti ki so najbolj preganjeni tista skupina so prav ti kristijani. Torej, seveda so eh, preganjene tudi druge manjšine, ampak njihove razmere niso tako eh, grozne. To, čemu smo tukaj priča, to, kar počne Daješ eh, na Bližnjem vzhodu, to počnejo tudi drugi ekstremisti. To ni množični, to ni množični poboj, to je genocid. Uničuje se premoženje kristijanov, izvajajo se napadi na nje, tudi zgodovinska in kulturna dediščina se uničuje je. Kristjane se sili v to, da se sprobrnajo v muslimane, z njimi se trguje njihovi telesni organi in deli. Uh, so del trgovine in slišali smo tudi uh, že od nevladnih organizacij in crkvenih organizacij, da se to v resnici dogaja. Povejmo, da to dejansko je genocid. Druge verske manjšine pa prav tako trpijo, tudi muslimanske manjšine, jazidi in tudi druge manjšine so žrtve. Storiti moramo več, kot smo uh, počeli doslej. To je naša naloga, to je naloga civiliziranega sveta. Hvala. Hvala lepa, gospod Gžip. Sedaj pa za minuto in pol, gospod Panceri. Grazie. Hvala številni, številne poročila govorijo o nasilju nad mašinami v Siriji in v Iraku. Kristijani, turkmeni, jezidi so žrtve in teh žrtv vedno več na področjih, ki so pod kontrolo islamske države. In to dejansko pomeni e, grožnjo za te ljudi, ki so žrtov ubojev, uh, posilstv in trgovine z organi. In če eh, se ne spobrnejo v islam, pobegnejo uh, vse skozi, uh, pa so ogroženi, da se jih iztrebi. Zato je prav, da se stvari poje prav, zato da mu lahko tudi kasneje uh, to kazensko preganjali. Evropska unija mora obsoditi nasilje nad manjšinami v Siriji v, in v Iraku. Poleg tega pa moramo povečati ozaveščenost glede teh tem. Prav tako e, moramo govoriti o verskem nasilju znotraj migracijskih e, tokov. In moramo si prizadevati e, v EU, zato, da bi dosegli pravi odziv, moramo storiti vse zato, da bomo zaščitili manjšine. Hvala kolega Panceri, sedaj pa za minuto gospod Belder. Hvala lepa gospod predsedujoči. Krist položaj kristijanov v Srbiji ogroža islamska država. Le nekaj ljudi eh, se še drži in ti eh, potrebujejo pomoč v tej regiji. Um, vsi so upravičeni celotne podpore, ki jim jih lahko damo, vključno z vojaškim usposabljanjem. Oktobra leta 2013 so borci sirske vojske usmrtili ogromno ljudi, povzročili so pravi poboj. Vsi, vse vojne sile v Siriji pravzaprav povzročajo tam um, pravo razsulo. čas je že da evropska unija ukrepa tako znotraj naših meja kot tudi izven naših meja in ne smemo biti tukaj eh, odvisni od eh, vere. hvala lepa gospod predsednik. zdaj pa bom govoril eh, madžarsko. vprašanje je kaj lahko storimo. In če si zastavimo resnici to vprašanje, moramo najti tudi najti odgovore. Razmisliti moramo o tem, kakšna je realnost, kakšna so dejstva. Gre za genocid, to je nekaj, kar moramo sprejeti. To je nekaj, na podlagi česar moramo končno ukrepati. Otrujen se že razprav o Eh, krščanskih manjšinah. Otrujen eh, sem tega, da podajem izjave in da pravzaprav to ne privede do ničesar. Temu sem bil priča v Iraku, namreč, da je Evropska unija izvajala humanitarne programe za uh, podporo preganjanjem. Komisijo bi vprašal, kako lahko bolje najdemo lokalne rešitve. Kaj želi storiti komisija za to, da bi pomagali tisti populaciji, prebivalstvu, ki je še ostalo tam, kajti gre le za uh, peščico ljudi, več kot milijon uh, ljudi je že zapustilo to območje. Veliko govorimo o sredstvih, finančnih sredstvih, pozabljamo pa, da je verskim manjšinam nemogoče dostopati do evropskih sredstev. Ko sem obiskal regijo, sem ugotovil, da je potrebno evropsko ukrepanje, zato pa seveda tukaj zato zaprošamo tudi partnerstvo Evropske komisije. Hvala lepa. Sledi gospa Gomes za minuto in pol. Če si pogledate, kaj se dogaja v Iraku, Eh, siriji in libiji vidite šiite, jezide, kurde in druge merske, verske menšive, ki so pravzaprav prepuščeni um, prepuščeni ISIS-u in eh, barbarskim dejanjem te organizacije. Slišimo um, o mladih uh, jezidih, ki so uspeli ubež, ubežati ISIS-u in potrebujejo našo pomoč. Hkrati pa moramo misliti na 4000 ljudi, ki so še vedno ujeti in so v rokah tega uh, krvoželjnega gibanja. Prav tako, da ješ izvaja kazniva dejanja, uh, pravzaprav krši um, humanost in soditi bi potem bilo treba na mednarodnem eh, sodišču v Hagu. Kaj pa kristijani v Erbilu, če želimo zaščititi te vere in kulture na Bližnjem vzhodu, če moramo poskrbeti da bodo lahko ostali na svojih domovih in da bodo lahko še naprej častili v svojih mestih ni prav da so primorani bežati v evropo vendar pa se moramo organizirati moramo koordinirati naš boj proti daešu trenutno je daeš kot pošast z množico glav in eh, delati moramo tudi proti tistim ki jih podpirajo v naši sosoščini in pravzaprav moramo eh, premagati to gibanje z vsemi ki so v naši strani. Hvala lepa. Gospod Murek ima naslednji besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Ta tragedija se ne bi zgodila, če pred mnogo leti bi se spomnili, da je naša varnost in varnost kristijanov na bližnjih vzhodu mora postati naša prednostna naloga in prednostna naloga naše politike. Seveda to ne bi smela biti edina prednostna naloga, vendarle pa bi morala to biti stvar, ki bi jo morali vključevati vse naše politike in vsa pogajanja z našimi zaveznicami. To, o čemer smo zdaj priča, je človeška katastrofa in zdaj moramo mobilizirati vsa naša prizadevanja, hkrati pa moramo iz tega povleči določene sklepe podpiram Larsa Adaktusona, ki je rekel, da to, kar se tam dogaja, je genocid. Jaz se strinjam z njim. Hkrati pa bi morali obsoditi tudi sovraštvo proti kristjanom. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Jurek. Sledi za minuto in pol gospod Kelam. Hvala lepa. Lani je več kot 7000 kristijanov bilo umrjenih samo zaradi njihove vere. Pred dvema letoma je bila ta številka 2000. Iraški kristijani so se skrčili za kar štirikrat v zadnjih dveh letih. Torej so kristijani najbolj preganjena verijska skupina po svetu. Lani je bilo leto prelivanja. Gre za trend, ko je eh, dominantno nestrpnost postala osrednja in kako se bomo s tem spoprijeli, kajti to gibanje ne želi sobivati z drugimi. Ta dejstva in dejanja niso zgolj teroristična dejanja, temveč so zločini proti človečnosti in pravzaprav imajo več lastnosti genocida. Kaj je treba storiti? V prvi vrsti je treba aktivno vključiti svobodo veroizpovedi v naše odnose s tretjimi državami in prek eh, države, naših držav članic in OZN moramo obsoditi ta dejanja in jih napotiti medna, na mednarodno kazensko sodišče. Evropska ampak zunanja politika se mora tudi bistveno spremeniti. Razumeti moramo, da zaščita e, veroizpovedi z sabo prinaša dodano vrednosti, kajti svoboda veroizpovedi je pomemben prispevek k neutralizaciji ekstremizma. In kot tretje, evropska politika na Bližnjem vzhodu bi morala v prvi vrsti povdarjati enakopravnost ver. Tako bi našli rešitev, eh, ki bi omogočila vrnitev na dom za množico ljudi. Hvala lepa, gospod Keram, sedaj pa za minuto. Gospa Kosta. Sorry. Doesn't work hvala predsedujoči res je priča smo danes na ozemlju ki jih zaseda daeš vrste množičnih pobojov in pregona ampak do krščanskih skupnosti v številnih državah gre za pravo, pravi genocid v skladu z definicijo ozn kar kajti e, kristijani predstavljajo skupino ki je najbolj preganjanja gre za pravzaprav beg na tisoče in tisoče kristijanov iz krize Bližnjega vzhoda. To moramo jasno priznati na ravni OZN in zahtevati priznanje strani mednarodne skupnosti. Gre za torej sistemski ki pregon proti simbolom te kulturne dediščine v Siriji in Iraku, tudi v Mozulu, kjer je bil uničen samostan. To predstavlja kulturni genocid. Torej, eh, gospa Mogherini, jaz eh, sicer priznavam vašo angažiranost eh, na konkretnem področju, na področju premožnega preprečevanja, dialoga, ponovne vzpostavite miroljubnih pogojev, ampak mislim, da moramo zaščititi vse posod pravico do religije, pravico do vere spovedi gospod škripec eno minuto. hvala predsedujoči gospa visoka predstavnica za vaše izjave predstavnica. Danes se spet osredotočamo na sistematično množično, eh, množično poboje verskih eh, manjšin strani ISIS. Zakaj ne bi temu rekli genocid? Kristijani v Siriji so ubiti oziroma seljeni zaradi njihove vire. Samo polovica 1,25 milijonov kristijanov še ostajajo na tistem ozemlju, kar 80 odstotkov je bilo izkoroninjenih. Posledica bo, da ne bo več nikakršnega kristijana na tem tem območju. Številne crkve so uničene ali spremenjene v mošeje. To se dogaja v Siriji in Iraku, ampak tudi v Turčiji. Pozivam vas, gospa visoka predstavnica, da sprejmete konkretne korake za to, da jih komisija čim prej začne izvajati. Ta grožnja obstaja tudi tu v Evropski uniji. Videli smo kristijane v um, begunskih taboriščih v Evropi in kjer so napadni strani drugih beguncev. Katere ukrepe bo sprejela komisija, če želimo dati upanje tem verskim skupnostim, potem moramo priznati, da gre za genocid. In... Eh, Dank, Hvala. Hvala. Gospod Tajani. Napovedi eh, kažejo, da leta 2020 v Iraku in Siriji ne bo več kristijanov in tudi ne bo več jezido. Ne moramo ostati brezbrižni do tega, kar se dogaja in prav ima. Eh, bivši eh, državni sekretar, eh, sekretarka Clinton ovako govori o pravem genocidu ne moremo evropejci mimo tega, da se pridružimo stališču ene izmed velikih akterjev ameriške politike, verjetno bo celo prihodnja predsednica Združenih držav. Evropa ima dožnost, da da slišati svoj glas in torej dobrodošli so vse humanitarne pobude, dobrodošli so je podpora vsem tistim, ki trpijo v tem trenutku, dobrodošli so vse politične pobude, ampak Evropa mora dati slišati svoj glas na odločen način način eh, na nasilje se odzivamo z močjo. In eh, torej tukaj gre za zaščito naših vrednot. Evropa obstaja, ker verjame v osrednjo ulogo osebe, v versko svobodo, v svobodo izražanja. Eh, pogodba nam usiljuje, da tudi osred naših meja ščitimo naše vrednote in da ščitimo versko svobodo. In torej definirati genocid vsak dan preganjanje kristjanov in jezidov v tistem delu sveta mora biti prednostna naloga, kajti ponavljam, tukaj gre za samo zaščito temeljnih vrednot naše unije. Če se odpovemo tej zaščiti, bomo imeli Evropo, ki bo vedno šipkejša, ki se bo omejevala samo na eh, banke in malo kaj drugega hvala predsedujoči gospa visoka predstavnica daesh sistematično eh, ubija eh, zlorablja posiljuje in ubija ljudi ki pripadajo krščanskim eh, skupinam. 400 ljudi je bilo ugrabljenih in ubitih v Siriji zadnje čase in eh, danes je videti, da najstarejši krščanski samostan v Iraku je bil eh, popolnoma eh, uničen. Ampak ne smemo pozabiti niti na Pakistan in Afganistan, kjer talibani se ponovno združujo in pridružujo, da ešu nujno je treba, da ukrepamo zato, da zaščitimo krščane in druge manjšinske verske skupine pred temi napadi. Torej, moji kolega Fellow um, pritiska na britansko vlado, zato ta pozove OZN, da jasno uh, obsodi vse te grozote in da to vse to jasno poimenuje kot genocid. Prosim vas, da podpremo to pobudo, številni glasovi v OZN-ju bodo uh, lažje, jih bo lažje slišati kot samo en glas. Moramo torej jih, eh, te ljudi uh, pritegniti oziroma privesti pred pravico. Minuti, Gospod Piotrovski, kristijani so najbolj preganjena verska manjšina v svetu, tako kot je bilo tudi jasno povedano v resoluciji Evropske parlamente iz lanskega leta. Vsako leto več kot 150 tisoč kristijanov izgubi življenje in to že traja že dolgo časa in pride do barbarskih pobojev. Kristijane pobijajo eh, borci islamske države, ki uničujejo tudi crkve, eh, virske objekte. Kristijane obglavljajo jih, eh, eh, prisilijo, da potonejo in to lahko imenujemo genocid. In eh, že lansko leto eh, številni predstavniki ameriškega kongresa so zahtevali, da se te, ta dejanja poimenujejo imenuje z pravim imenom genocid. Potem je bila razprava prekinjena. Tudi tu v parlamentu ugotavljamo, da veliko jih zahteva, da se ta dejanja ISIS-a poimenuje z pravim eh, izrazom genocid. Mislim, da bi morali res tako postopati. Hvala. Hvala, gospod Petrovski. Sedaj pa za minuto in pol, gospod Milemon. Hvala lepa. Leta 2015 se je parlament že večkrat izrekel glede krutih napadov na manjšine v, v Bližnem vzhodu in v Afriki. Kristijani so danes najbolj preganjena manjšina na svetu. Imeli smo tudi dve konference na to temo v našem parlamentu julija in decembra. Moramo biti zelo pozorni na dramatično situacijo, v kateri so se znašli kristijani. Zelo krute ravnanje ISIS-a in drugih terorističnih skupin. Uh, Eh, pri svoji ravnanju s kristijani in drugimi manjšinami. Videli smo, kaj so dejali škofi iz Mosula in drugih iraških mest. Uničili so eh, številne eh, verske objekte. Včeraj smo slišali za uničenje enega samostana v bližini Mosula. Danes imamo na bližnjem vzhodu le še 4 odstotke kristijanov, pred stoletji pa jih je bilo 15 odstotkov. Imam in to jim pol, gospod predsednik. V zadnjih mesecih smo slišali veliko uglednih ljudi, ki so dejali, da moramo to kvalificirati kot genocid. Zanima me, kakšno je vaše stališče, gospod visoka predstavnica, kakšno je stališče sveta glede tega kazniva dejanja ISIS-a. Uh, ne morejo ostati nekaznovane. Mislim, da tudi OZN se mora glede tega aktivno uh, udestovati. Hvala lepa, zdaj pa za minuto in pol, gospa Gartini. Hvala predsedujoči, moramo priznati, da danes oblike islamskega totalitarizma so eh, prevladale v številnih eh, predeljih sveta za kristjane, je, mm, so postavljeni pred odločitvijo, da jih ubijo ali zbežijo. Samo v Siriji 700 tisoč kristjanov je zapustilo svojo državo. To pomeni, da 56 odstotkov kristjanov je zapustilo Sirijo in tudi v Iraku so se več kot razpolovili. To je samo nekaj podatkov, kajti vsi podatki so uh, enoznačni in je videti, da so kristijani najbolj uh, eh, eh, preganjena verska skupnost uh, na svetu. Torej, eh, niti pomoč OZN-ja ne doseže kristijanov, kajti begunska taborišča, kjer eh, imamo eh, pomoč OZN, tem se izognejo kristijani, ker se bojijo celo se podati v ta taborišča OZN-ja. Vsi smo bili res presunjeni nad pogledom, ko je prišlo do obglavljanja koptov strani ISIS-a. Ampak moramo izpostaviti ta genocid in kako naj ga poimenujemo, kako ne poimenujemo poimenujemo tako, tak, tako preganjanje, zaradi česar v Bosni od leta 91 v desetih letih je število kristijanov se skrčilo za 92,2 odstotka. In torej, ko govorimo o genocidu, to ni samo jezikovno vprašanje, številni so to že poudarili, predvsem ko govorimo o genocidu, pomeni, da to uokvirimo v pomembnejši pravni okvir, ki predvideva celo vrsto eh, pravnih aktov na mednarodni ravni. Hvala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 nekateri kolegi so že govorili o uničenju strani žihadistov o uničenju uh, spomenika eh, v mozulu iz šestega stoletja izis je odgovoren za uničenje na eh, stotine verskih spomenikov in kulturnih spomenikov isis uničuje vse kar uh, nasprotuje islamu uh, torej manjšine na njihovem ozemlju zato se enostavno izničijo, kristijane mučijo, jih pobijajo, jim oduzamejo uh, kulturno dediščino. Uh, in eh, torej eh, se jim oduzame vsakršno eh, lasništvo. Od 2,6 milijonov smo prišli na 800 tisoč kristijanov, lahko bi prišlo do popolnega uničenjega. In potem imamo celo vrsto tudi zločinov proti kurdom, turkmenom in jezidom. Mednarodna skupnost mora sprejeti odločne korake, moramo braniti našo kulturo in eh, grozdejstva ISIS-a bi morala veljati kot eh, zločini proti človeštvu oziroma genocid. Hvala lepa, gospod Venta. Za eno minuto ima zdaj besedo eh, gospod Dias de Mera Gracia Consuegra. Hvala. Preganjene manjšine potrebujejo pravico in povračilo škode visok predstavnik za človekove pravice pri OZN je ta kazniva dejanja označil za genocid. In v statutu mednarodnega kazenskega sodišča se jasno definira genocid, tako da, uh, eh, gospod Mogherini, strinjam se z vami glede, kaj moramo storiti. Moramo uporabljati diplomacijo, mednarodno podporo, vendar menim, da je najbolj pomembna pravica, vzpostaviti pravico, ko bo konec terorja in ko teror se bo zaključil, ne moremo imeti situacije, da bodo teroristi nekaznovani. Teroristi morajo vedeti, da jih bo mednarodno kazensko sodišče preganjalo, da bodo, tož, da bodo obtoženi za svojih kaznivih dejanj in da bodo tudi obtoženi. To je vaša naloga, gospa, da spodbudite delo mednarodnega kazenskega sodišča.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 Hvala, predsedujoči. Torej najprej naj čestitam kolegu Adaktusonu in kolegici in komisarki Mogherinjevi za delo. Zdaj pa bom spregovorila v svojem maternem jeziku. Torej, grozotna dejanja proti manjšinam se redno dogajajo, torej mučenje, eh, spolno suženstvo, to so eh, dejstva in eh, stvarnost, ki jo doživljajo verske manjšine. In to moramo označiti kot genocid. Ne smemo se bati tega, da sprejmemo to realnost. Dejansko sožitje dan danes v Bagdadu med različnimi verskimi skupinami je videti skoraj nemogoče. De, dejansko, dejanja Daesha jasno kažejo na to, da želijo v celoti ali deloma uničiti etnične in verske skupine. Število kristjanov v Iraku se je drastično zmanjšalo in v Siriji kar za 50 odstotkov. Uradno priznanje genocida eh, bo, bi privedlo do bolj odločnega postopanja strani mednarodne skupnosti. Po eh, priznanju, da gre za genocid v Srebrenici, je mednarodna skupnost skupnost obljubila, da se to ne sme ponoviti. Hvala lepa. Zdaj pa na vrsti je gospa Jimenez Beseril. Hvala lepa. V tem parlamentu slišimo marsikaj. Danes pa bi rada, da bolj jasno govorimo o svobodi vere, da lahko verujemo, da lahko nosimo križ in zato ne ubijajo. Eh, sem kristijanka in sem ponosna na to, poleg tega pa tudi varujem človekove pravice in ne morem tolerirati sistematično ubijanje kristijanov, teroristov, uh, strani teroristov islamske uh, države. Tu imam slike uh, jezidskih žensk, ubijajo jih oziroma prodajajo jih za 50 evrov. Kristijani lahko se spreobrnejo, ali pobegnejo, sicer jih ubijejo. Prosim komisijo, ta parlament, OZN, da storijo vse, kar lahko, zato da preprečimo ta genocid. Žrtve to od nas pričakujejo, gledajo v nas in moramo uh, delovati oziroma ukrepati za nje. Hvala lepa, gospa Jimenez Beseril. Zdaj pa je na vrti gospod. Eh, Gosp... Hvala ubijanja, mučenja, pregon, prepoved krščanskih simbolov, uničevanje crkv. Kristijani na Bližnjem vzhodu se soočajo z samo eno zbiro ali ostanejo kristijani in to ogrozi njihovo življenje ali pa se lahko odrečejo krščanstvu, so tudi preživeli. Kristijani so žrtev zločinov vseh zločinov. Ali morajo kristijani povsem izginiti z prostorov bližnjega vzhoda, zato da bi se uh, Eh, strinjali, da ISIS nad njimi izvaja genocid. Pred, pr pred prstono vojno je bilo na bližnjem vzhodu 20 odstotkov kristijanov, sedaj jih je le še 4 odstotke. V zadnjih desetih letih je število kristijanov v Iraku uh,

uničen potem, ko je preživel 1400 let. Kristijane se uničuje z namenom za to, da bi eno religijo povsem uničili. Kako bi sicer lahko razumeli, opozorili se, so, o, o, o, osvili bomo vaš Rim, uničili bomo vaše križe in Um, zaslužili vaše žene. Če to ne bo uspelo nam, potem bo to uspelo našim otrokom in otrokom naših, naših otrok in prodali bomo vaše otroke v služenstvo. Kristijani so najbolj preganjene religije na svetu in moramo nekaj storiti, zato preprečimo ta genocid. Hvala lepa, gospa Petir. Zdaj pa kolega Polčak, eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da je ta razprava pokazala, da je res eh, utopistično. Uh, In stvari so res grozljive in si zaslužijo vso našo pozornost. Eh, dejansko mo, včasih ti ljudje sploh nimajo možnosti, da preživijo na kitajskem, naprimer, kristijani so diskriminirani prav tako kot uh, drug, drugi. Ne, ne smemo eh, zanemariti tudi tega, ne smemo pozabiti na to, da tudi židje v Evropi se počutijo nelagodno. Uh, videti je, da židje zapuščajo Evropo dan danes, kar ni zelo pozitivno za našo eh, podobo. Vsekakor pa, ko govorimo o verskih manjšinah, moramo eh, biti pozorni na vse, kar se dogaja, vse povsod in seveda ne nazadnje tudi na ozemlju Daesha. Pričan sem, da nasilje nad eh, ljudmi zaradi njihove viroizpovedi je nekaj, kar moramo absolutno zavrniti. Razprava je tudi to pokazala in eh, ne nazadnje ehm, moramo eh, spoštovati naš vzorec, eh, to je strpnost, nediskriminiranje, možnost miroljubnega sožitja med različnimi veroizpovedmi in različnimi kulturami v imenu teh načel in v interesu ehm, mednarodne pravičnosti moramo obsoditi razmire na bližnjem vzhodu, ampak ne samo to, moramo tudi podpreti nadaljevanje ukrepanja strani mednarodnega mednarodne skupnosti in eh, če eh, bomo to označili kot genocid in če to lahko pomagam, potem bom tudi to sam podprl. Hvala lepa, zdaj pa bomo pričeli postopek proste razprave. Veliko preve pozno smo začeli in dvakrat več eh, priglasitev besedi imam, kot jih lahko dovolim, tako da sem se odločil, da bom vsaki politični skupini, s kateri so se uh, kolegi priglasili besedi, dal besedo enemu in potem uh, Um, bom upošteval tudi to, kdo še ni dobil besede danes oziroma kdo manjkrat dobi besedo, tako da zdaj najprej dam besedo gospe Zaborski. Pani visoka predstaviteljka, to, čo podpredsedujoči, gospa visoka predstavnica. To, kar se dogaja, je nekaj, kar Evropski parlament in Evropska komisija bi morala poimenovati jasno in glasno genocid. Moramo poudariti potrebo po tem, da varnostni svet Združenih narodov sprejme resolucijo, s katero eh, jasno pove, da nasilje islamske države eh, je treba privesti pred mednarodno sodišče eh, zločino, za zločino zločine proti človeštvu. Eh, Virske skupnost so močno prizadete v Siriji in Iraku. Eh, dejansko to lahko primerjamo tudi z eh, poboji v Srebrenici. Kristijani, ki tam živijo, pričakujo od mednarodne skupnosti, da priznajo njihovo trpljenje in pričakujo solidarnost in pravico. In če to poimenujemo dejansko genocid, potem bomo imeli boljšo podlago, da zaščitimo sirske in iraške kristijane pred nasiljem strani radikalnih sankcij salafistov eh, in to tudi v evropskih eh, begunskih taboriščih. Hvala lepa, gospa Zaborska, za eno minuto, kolega Zambraski. Hvala lepa, predsedujoči, gospe in gospodje, gospa komisarka. Nedvomno islamska država eh, izvaja kozodejstva na severu Iraka in v Siriji in eh, na tisoče in tisoče kristijanov, kurdov, šitov eh, je umrlo, to vsi vemo in eh, o tem smo se že večkrat pogovarjali, že eno leto razpravljamo o tem in torej kaj smo dosegli ali kaj smo storili, čisto nič. Torej jaz bi želel povedati naslednji, islamska država ne vodi vojne s tem, da sprejema izjave. Ehm, s, pač, množi množico lepih besed. Eh, če nočemo uporabljati besede islam, eh, potem eh, pomeni, da ne imenujemo stvari svojim imenom. Turčija pomaga Siriji, Turčija zagotavlja zdravila in orožje za Sirijo. Moramo torej stvari imenovati svojim imenom, kajti drugače ne bomo ničesar dosegli. Gospa Mogarine, moramo priti do nekega kompromisne rešitve na mednarodni ravni za vojaški poseg. Hvala lepa, gospod Zambacki. Zdaj pa kolega Filikiotis. Hvala lepa, gospa Mogherini. Tragične razmere z zrednimi množnimi poboji članov, pripadnikov eh, verskih eh, manjšin strani ISIS-a ni več pod eh, nadzorom. Imamo celo vrsto verskih manjšin, ki so redno vsak dan ogroženi. ISIS poskuša do, dokazati, da nihče ni izuzet. To je genocid torej in torej ne smemo samo izražati željam moramo sprejeti odločne ukrepe ima določen delež odgovornosti, kaj ti je eh, po zaslugi dejstva, da nismo bili dovolj odločni. Eh, Francija in eh, Nemčija je zagotavljala denar žihadistom in Evropska unija teče pa za Ameriko in za spreminjanje meja v, na Bližnjem vzhodu. Na tak način smo destabilizirali celotno regijo. Ne sme biti nikakršnega hinavstva. Moramo se soočiti z razmerami, ki smo jih tudi mi sami prispevali ustvariti in ne sme priti več do nadaljnjega ukrepanja v tej regiji. Moramo zagotoviti podporo za mir na Bližnjem vzhodu. Hvala lepa. Kolega Eckhart. Um, upam, da bi morda lahko govorili o teh grozodejstvih kot o nekem barbarskem obdobju, kajti vse to spada v tisto obdobje in uh, v resnici vidimo, da uh, pravzaprav moramo imeti najprej močne uh, eh, obramne sile, zato da bomo lahko ustrezno se pogajali s temi silami. Uh, moramo tem eh, živalim povedati, da eh, na tak način z poboji pravzaprav ne bodo ničesar dosegli. Hvala lepa, gospod Eker. Postopkovno vprašanje, gospod Obermajer. Hvala, gospod predsednik. Načeloma vprašanje je, kako vas lahko smem tolmačiti, kajti sicer drugače vodite sejo, ampak pravkar ste rekli in slišal sem, da boste upoštevali vsako politično skupino. Ne vidim nikogar iz moje politične skupine, ki bi se priglasil z besedi. Seveda nimate eh, še tega težave, niste doslej imeli težave, da bi se nepovezan poslanec eh, prislavil besedi, ampak želel bi vas opomniti na to, da ste nekaj obljubili zato upam da boste tukaj ravnali pravično kot ste tudi sicer vodili sejo sicer ne morem razumeti zakaj meni ne bi dali besedo. hvala gospod obermayr mislim da sem se ravnal pravilno prej ste se priglasili k besedi in mislim da ste mislil sem da ste želi pokazati modri kartonček pa sem vam pokazal ni modrega kartončka. Eh, gospod obermayr sedaj vam dajem besedo izvolite. hvala zelo velikodušno gospod predsedujoči. Pridružil se bom številnim. Zelo pomembno je, da danes govorimo o množičnih pobojih nad kristijani strani eh, ISIS-a in da je to postala pomembna tema, vendar pa eh, ostale veliko krat le pri besedah in to je premalo. Spomniti se moramo tudi napadov na eh, skupino, versko skupino, tudi pri nas. To se dogaja tudi pri nas, nažalost. In mislim da moramo vsi izkazati solidarnost in tudi eh, države ki sprejemajo begunce morajo izkazati solidarnost z njimi. velikokrat je bila danes izrečena beseda genocid in države ki to dopuščajo ki gledajo drugam potem so one soodgovorne tukaj imam v mislih eh, savdsko arabijo združene emirate ki so dolgo spremljali kaj se dogaja in gledali eh, ne da bi kaj storili. tukaj ne smemo biti hinavski v evropi tukaj moramo ukrepati in zahod se mora postaviti na stran zatiranih še zlasti naših krščanskih bratov. Ja, s tem je postopek proste razprave zaključen ob zaključku razprave pa znova damo besedo predstavnici evropske komisije visoki predstavnici gospe mogherini. lepa predsedujoči dovolite da pričnem z vprašanjem definicije genocida kajti nisem želela biti vzdržana in zaradi tega se nisem vzdržala tega, da bi uporabila to besedo. Beseda genocid zajansko zgovarja zelo jasnim kriterijam na pravnem področju in torej na pristojnih ravneh v sklopu OZN-ja potekajo ravno uh, Eh, proučevanja, edinja referenca na genocid doslej v dokumentih OZN-ja je referenca 14. marca 2015 v dokumentu, torej iz lanskega leta, v poročilo eh, visokega predstavnika za človekove pravice v Iraku o upoštevanju zlorab, do katerih je prišlo na Iraku. En je strani a, različnih skupin in to združuje tudi informacije o nasilju nad civilisti zaradi njihove pripravljenosti pripadnosti ali do, domnevne pripadnosti določenim verskim manjšinam in poročilo zaključuje, da eh, ta, eh, to nasilje in eh, tudi vse informacije lahko predstavijo, gen, predstavljajo genocid v primeru jezidov in tudi, da druge, druge vrste nasilja pa lahko predstavljajo zločin na človeštvo, ko gre za Turkmene in za druge kurde in za druge eh, verske manjšine. Torej, če želimo biti natančni in eh, tudi eh, dosledni, ker ti genocid ni samo beseda, ampak ima določene pravne posledice in ker delujemo znotraj nekega pravnega okvira in ker veste, da pač um, Evropska unija nima svojega sedeža v uh, organizaciji združenih narodov, o tem se lahko tudi še pogovorimo, ampak smo se naslovili na ustrezne okvire in to je, eh, so, so združeni narodi, zato da se lotimo tega vprašanja. Vsekakor želela bi povdarili, da usporedno s tem uh, moramo tudi konkretno ukrepati in ne samo uh, iz, iz, dajati načelne izjave. Kaj ti regija gleda v nas in, v, in manjšine gledajo tiste, ki jih lahko zaščitijo z besedami, ki so tako same po sebi tudi pomembne in seveda z dejanji. Naj eh, samo omenim nekaj, kar je eden od vas zelo jasno izpostavil vprašanje pravičnosti in odgovornosti. Tako kot sem že prej rekla in še enkrat poudarjam, Evropska unija podpira eh, neodvisno eh, preiskovalno mednarodno komisijo eh, za Sirijo glede nasilnih dejanj in kršitev. In Evropska unija, kot je nekdo od vas izpostavil, dejansko je pozvala Varnostni svet Združenih narodov, da eh, pošlje to vprašanje mednarodnemu kazenskemu sodišču, namreč kršitve v Siriji. Eh, ne želim predolgo eh, zavlačevati, ampak vendarle obstajajo še tri ali štiri zadeve, ki so za nas gotovo prednostna nalogo za to, da zaščitimo uh, verske mašine na Bližnjem vzhodu. Sprva osvoboditi območja, ki so jih okupirali eh, pripadniki islamske države v Siriji in drugot, omogočiti normalno življenje, varnost na teh območjih. In tukaj je naša humanitarna pomoč bistvena. Eh, v Iraku imamo več dostopa in lahko damo več podpore in upam, da bo temu tako tudi v Siriji vedno več. In drugič, vzpostaviti uh, pogoje za vključujoče družbe. E, rekla bi ponovno vzpostaviti te pogoje, kajti e, te družbe že e, stoletja, če ne tisočletja, živijo skupaj v miru in sožitju, razumejo se med seboj in svoje razlike razumejo kot bogatstvo družbe. In tukaj je nekaj, kar je še posebej pomembno zame. Še bolj kot z političnega vidika, z človeškega vidika. In eh, preseneča me, da to danes v razpravi ni bilo rečeno. Kolikor sem jaz slišala od eh, kristjanov tam o čem se najbolj razpravlja. Ali je varneje za nas, ali je bolje za nas, da ostanemo tukaj ali naj odidemo. V vseh teh razpravah o zaščiti ali ponovni vzpostavitvi um, dobrega eh, stanja v družbah Bližnjega vzhoda. In ravno o tem uh, se razpravlja v območjih, ki so jih eh, okupirali uh, Daesh v Iraku in drugot. Torej, jasno je treba spremljati obstoječe razprave, ampak naša dužnost je, da jim damo možnost izbire, da se vzpostavijo i, uh, varni pogoji, da lahko zapustijo območje in to se povežuje z podporo beguncem, vsem beguncem, vključno z eh, beguncem iz manjšinskih skupnosti in z zaščito pravic, ne glede na to, kje se nahajajo. In seveda tudi oblikovati pogoje, da se lahko vrnejo v svoje skupnosti, če se tako odločijo. In to je realnost družbe na Bližnjem vzhodu. Osebno verjamem, da je to samo po sebi vrednota. Bližnji vzhod je tisti del sveta, kjer različne etnije, različna, ljudje različnih porekel in različnega eh, kulturnega izvora so sposobni med seboj eh, živeti v sožitju. In potem je tukaj še potrebna mirovna konferenca. In še nekaj, kar eh, se na to povezuje oziroma nadovezuje ne le eh, z območji, če se to le območje, ki so eh, že eh, konfliktna, ampak tudi sosednja. To pa je od investirati v demokratičnost inštitucij, odprtost družbe, spoštovanje človekovih pravic, vključevanja eh, v družbo in vladavine prava po vsem svetu, ne le na Bližnjem vzhodu eh, in v zvezi z Daješem, kot govorimo danes, ampak to se dogaja čisto posod v Afriki, v Aziji, ne pozabite na Libijo, kjer imamo žrtve, kristjane različnih eh, ga izvora ali pa na Etiopijo in Egipt. Treba je gledati širše, tako je treba ukrepati zagotoviti vso eh, v prvi vrsti človekoljubno podporo, delati na pogojih, da se spoštujejo eh, manjšine in seveda eh, človekove pravice, tako kratkoročno in dolgoročno, ter investirati vse diplomatske napore, da se rešijo viri problemov za verske manjšine na bližnjem vzhodu to pa je daješ Hvala gospa komisarka Mogorini, razprava je s tem zaključena.